Besedo dobi poročevalka za 4 minute, prosim. Spoštovani predsedujoči, spoštovana komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v Senci, Evropskemu ženskemu lobiju, za prispevke k temu poročilu. Nasilje nad ženskami je huda kršitev človekovih pravic, gre pa za diskriminacijo na podlagi spola. To je vzrok za neenakost med spoloma, pa tudi uvira za polno deležbo žensk v družbenem, političnem, ekonomskem in kulturnem življenju. Po študijah je okrog 20 do 25 odstotkov žensk v Evropi vsaj enkrat v odraslosti izkusilo dejanja fizičnega nasilja. Več kot 10 odstotkov jih je doživelo spolno nasilje z uporabo sile. Kar 45 odstotkov žensk je doživelo kakšno obliko nasilja. 12 do 15 odstotkov žensk v Evropi je žrtev nasilja v družini in zaradi njega v Evropski uniji vsak dan umre 7 žensk. Ekonomski stroški leta 2011 so ocenjeni na 228 milijard evrov vključno s 45 milijardami evrov za storitve, 24 milijardami evrov v obliki izgubljene gospodarske prezodne in 159 milijardami evrov za bolečine in tepljenje. Stroški preventivnih ukrepov so znatno nižji od stroškov nasilja. Kar nekaj pozivov parlamenta je bilo, da bi komisija naj pripravila vse evropsko strategijo, tudi zakonodajo za boj proti nasilju nad ženskami. Danes v Evropski uniji nimamo ne zakonodajnih aktov glede ukrepov za spodbujanje ukrepov držav članic, niti ne celovite strategije za boj proti nasilju nad ženskami. Raven zaščite za ženske in dekleta po Evropski uniji je različna, ni pa dvoma, da gre za čezmejn fenomen in se je tega potrebno lotiti na evropski ravni. Potrebujemo skupne opredelitve, ukrepe in minimalne standarde. Potrebujemo tudi zakonodajno prilogo. To bi temeljilo na 84, 84. členu pogodbe, ki predideva izmenjavo informacij, najboljših praks in usposabljanje uradnikov. Prav tako bi uporabili premustitveno klauzulo, zato da bi potem se lahko tega lotevali na čezmejni ravni. Prav tako zahtevamo od komisije, da bi naj do konca leta predložila ukrepe, kako bi pomagali državam članicam za preprečevanje nasilja nad ženskami. Prav tako ostajamo na tem, da potrebujemo dosleden sistem za zbiranje statističnih podatkov. Zahtevam komisije, da naj pripravi akcijski načrt, kar se tiče pohabljanja ženskih spolnih organov in da naj pripravi ukrepe. Priloga, ki bi naj pozvali države članice, da naj ratificirajo konvencijo o nasilju nad ženskami, tiste, ki tega še niso storile. Prav tako mora komisija narediti oceno in pristopiti k istemu instrumentu. Pa tako pa tudi zahtevamo prve korake za to, da bi pripravili Evropsko opazovalnico nasilja. To bi izhajalo iz Evropskega inštituta za enakost spalo, torej organov, ki jih že imamo. Prav tako zahtevamo od komisije, da bi v naslednjih treh letih spostavili Evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami, tako bi dvignili zaves med državljani. Evropska unija bi naj postala vodilna mednarodno gledano za boj proti nasilju nad ženskami in mislim, da moramo zagotoviti, da nasilja ne bo več, da bo to realno za vse ženske v Evropski uniji. Upam, da bomo imeli jutri eh, priložnost to z veliko večino podpreti in da bomo lahko pozvali komisijo k temu, da naj se odločno zaveze, zaveže za to poročilo. Hvala lepa. Vielen Dank, Frau Kollegin. Hvala lepa, kolegica Parmanova. Sedaj pa postopek, pritegnite pozornost predsedujočega, catch the eye. Predvsej več se vas je javilo, pet minut imamo predvidenih, sicer bomo imeli težave z odmerjenim časom. Najprej dobi besedo kolegica Angelidi. Prezi. Gospod predsedujoči, več let ugotavljamo in potrjujemo ene in iste dramatične podatke. 25 odstotkov žensk je vsaj enkrat utrpelo nasilje, več kot 10 odstotkov žensk je bilo spolno napadenih oziroma deležnih spolnega nasilja. Mislim, da bi morali začeti ženske postavljati na prvo mesto v Evropi. To bi morala biti naša prednostna naloga. Naš cilj pa bi moral biti ničena toleranca. Potrebujemo ustrezno direktivo. Nasilje nad ženskami je še posebej hudo kaznivo dejanje. Direktiva je dobra, zato da se vzpostavijo učinkovite stroge odvračilne kazni, ki bodo veljale v vseh 28 državah Evropske unije. Potem potrebujemo tudi odločen akcijski načrt. Preprečevati je treba, bolje je treba obveščati o boju proti nasilju nad ženskami. Hvala. Hvala lepa, kolegica Anželili. Sedaj pa kolegica Borsen osebno se mi zdi res neverjetno da v evropski uniji ki je vodilna na področju človekovih pravic na svetu nimamo na voljo ustrezne strategije za boj proti nasilju nad ženskami. sramota je da v skupnosti kjer skoraj da vsaka četrta ženska trpi vsaj enkrat v odrasli dobi za nasiljem in vsaj deset odstotkov trpi zaradi spolnega nasilja, ne obstaja, kot rečeno, strezen sistem za zaščito. Nastale škode spoh ne moremo izraziti številkami, zato ker nimamo strezne metodologije za računanje takšnih podatkov v Uniji. 1,8 odstotkov evropskega BDP-ja se porabi za bolnišnične in druge stroške, do katerih pride zaradi nasilja nad ženskami. Telesne in psihične bolečine pa nikakor ne moremo meriti številkami. Spoštovane kolegice in kolegi, naša dožnost je, da zaščitimo več kot polovico evropskih državljanov. Evropska komisijo moramo res pozvati, da opravi to nalogo, ki bi morala storiti že zdavne. Hvala. Hvala lepa, kolegica Borzan. Sedaj pa Bilbao Barendika. Hvala lepa, predsedujoči. 300 tisoč žensk letno umre v povprečju zaradi nasilja. To je brutalna številka, vendar je to zgolj ocena. Številne države članice namreč nimajo na voljo ustreznih statističnih podatkov s tem v zvezi, kajti nasilje za zaprtimi vrati naj bi bila zasebna stvar. Potrebujemo jasen pravni okvir Evropske unije, zato da bomo natančno lahko izmerili obseg tega pojava. No se zadnje gre za kršenje človekovih pravic, zato se moramo zganiti. Potrebujemo celovito evropsko strategijo, ki bi se osredotočila na žrtve. Preganjati je treba to vrstna kazniva dejanja, še posebej pa treba več storiti na področju preprečevanja. Nasilje nad ženskami je še posebej očiten znak neenakosti med spoloma. Spodbujati je treba vrednote in svoboščine. Mislim, da bi morali uveljavljati te vrednote v vseh gospodinstvih v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Tomašič. Kot ženska in nekdanja dolgoletna policistka se seveda zauzemam za reševanje tega problema. Odprto se in odkrito podpiram boj proti nasilju nad ženskami. Potrebujemo ustrezni zakonodajni okvir za to, da zaščitimo ženske. Poleg tega bi morali voditi kampanjo osveščanja, Ta tematika bi morala biti tudi del splošnega kurikuluma v Evropski uniji. V času svoje kariere kot policistka sem delala tudi z ženskami, ki so bile žrtve nasilja, zato iz prve roke vem, kako težko se učinkovito boriti proti takšnemu nasilju. Sprejemanje posameznih ukrepov na evropski ravni ne vem, če bo pripomoglo veliko k reševanju tega problema, tega problema se ne bi smeli lotiti na bruselskih hodnikih v evropskih institucijah, temveč na lokalni ravni, na posameznih ulicah. Mislim, da je pristojnost evropskih držav tu višja kot pristojnost Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, kolegica Tomašič. Sedaj pa kolegica Basescu. Hvala lepa, predsedojoči. V Romuniji je 83 odstotkov žrtev domačega nasilja žensk. Nasilje nad ženskami je kruta resničnost. Taka zloraba, te zlorabe se samo še povečujejo. Socialistična vlada Romunija je brez pojasnila odložila podpis in ratifikacijo Istanbulske konvencije. Komisija in države članice morajo jasno sporočiti, da ne bomo dovoljevali nasilja nad ženskami. V veliko primerih se nasilje izvaja tudi zaradi pomankanja izobrazbe. Potrebno je ne spregledati pomembnega vidika če bomo otroke vzgajali v duhu nasilja, bodo potem odrasli tudi uporabljali nasilje. Hvala lepa, gospa Basesko. Sedaj pa gospa Ljubčeva za konec. Kaj ti je? Kolegica Ljubčeva. Gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi, gospa komisarka, Evropski parlament občasno pregledujem stanje, kar se tiče nasilja nad ženskami. Vendar postreznih rešitev žal še nismo našli. Nasilje nad ženskami je izraz razmišljanja in obnašanja, ki vodi v neenakost. Gre do, to vodi v čustveno in fizično trpljenje ne samo žrtev, temveč tudi družin in pogosto storilci niso kaznovani. Ženske pogosto potrebujejo ne samo pravno pomoč, temveč tudi psihološko, zdravstveno pomoč in drugo podporo, zato da bi se soočile s posledicami. Ženske in otroci, ki so žrtve, potrebujejo veliko prizadevanj pri nadzoru, zato da bi se izognili takim dogodkom. Evropski inštitut za enakost eh, med spoloma mora biti dejaven pri tem. Potrebujemo evropsko zakonodajo in veliko informacij pri izobraževalnih kampanjah. Hvala lepa, kolegica Ljubčeva. Že na začetku sem dejal, ne boste vsi dobili besede. Upoštevati moram, če so kolegi že prej spregovorili v razpravi ali po postopku catch the eye. Za zaključek te točke sedaj komisarka Georgijeva. Hvala lepa, predsedujoči. Vsak dan so ženske in dekleta pretepana, spolno zlorabljena, jih ubijajo samo zato, ker so ženske, samo zato, ker so dekleta. To se dogaja v naših državah članicah, to se dogaja po vsem svetu vpliva pa ne samo na ženske žrtve, temveč je to velikansko breme za celotno družbo. To je nespremljivo. Rada bi čestitela gospe Parvanovi in se ji zahvalila za pripravo poročila. Rada bi izpostavila njeno zavezo, da bi se končalo nasilje nad ženskami in, bi poz, in to, da poziva komisijo, da naj se odzove z ambicioznimi ukrepi. Komisija je pokazala predanost temu, da bomo izkoristili pristojnosti na evropski ravni in bomo pomagali državam članicam v boju proti vsem oblikam nasilja nad ženskami v Evropski uniji, pa tudi v našem delu sodelovanja z drugimi deli sveta na humanitarnem področju, na svojem področju, lahko povem, da to počnemo. Sedaj imamo celovit zakonodajni okvir za zaščito žensk pred vsemi oblikami nasilja. Ta okvir vključuje direktivo o trgovanju z ljudmi, direktivo proti spolnim zlorabam in spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji, direktivo o zaščitnem nalogu, kar se kazenskih zadev tiče, in potem še na civilnem področju, in potem ne nazadnje tudi direktivo o pravicah žrtev, kjer spostavljamo še prav posebno ustrezno zaščito žrtev, ki temelji eh, nasilja eh, nad ženskami. To sedaj že imamo, komisija pa usmerja in nadzoruje države članice pri učinkoviti izvedbi te zakonodaje v državah članicah. Poleg tega, kot je predlagal Evropski parlament, bi potrebovali dodaten instrument. Zato pa je potrebna dobra analiza, kako bi naj to umestili v trenutni okvir, v razdelitev odgovornosti, ki jih imamo med državami članicami in komisijo. 84. člen izbonske pogodbe jasno omejuje harmonizacijo kazenskega prava na ravni EU po državah članicah. Možna dodana vrednost takšne pobude pa bi morala biti tudi skrbno pregledana strani komisije. Kajti razvili smo že kar precej preventivnih ukrepov, kot je dviganje zavesti, izmenjava najboljših praks in projektov, kjer financiramo dejavnosti na kraju samem za boj proti nasilju nad ženskami. Vendar pa se strinjam z vami, gospa Parvanova. Povečati moramo znanje, zbrati več informacij na tem področju in potem vse skupaj tudi uresničiti na ravni EU in o državah članicah. Komisija zelo dejavno sodeluje pri delu Eurostata, Instituta za enakost med spoloma zato da bi lahko sedaj primerjali podatke, ki imamo na evropski ravni s tistimi na ravni držav članic. To zahteva seveda sodelovanje držav članic. Lahko računate na podporo komisije, da bomo uporabili nov program za enakost državljanov, za spodbujanje najboljših praks, za dviganje zavesti, za zagon programov in za raširanje mrež na tem področju. Komisija je nedavno sprejela sporočilo o izkoreninjanju pohabljanja ženskih spolnih organov in nadzoruje to na letni podlagi. 6. februarja smo tudi sprejeli kot eh, Evropski dan za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov. V boju proti nasilju nad ženskami in domačem nasilju pregledujemo sedaj nacionalno politiko in gle, si skušamo gledati, kje bi lahko Evropska unija pristopila k konvenciji, tam, kjer imamo pristojnosti, seveda. Še bolj pomembno pa je, da države članice pozovemo, da podpišejo in ratificirajo konvencijo. Skoraj štiri leta po tem, ko smo se dogovorili o konvenciji, jo je 20 držav članic podpisalo, samo tri države članice pa so jo ratificirale. Avstrija, Italija in Portugalska. Tisti izmed nas, ki nismo avstrijci, italijani ali portugalci, moramo z nacionalnimi parlamenti, z vladami, se tega resno lotiti, v medijih spraševati, zakaj nismo ratificirali prve mednarodne pravno zavezojoče konvencije za boj proti nasilju nad ženskami. Česa se bojite? Ali naši pravni sistemi v državah članicah delujejo ali ne. Če da, potem se nam ni treba bati ratifikacije konvencije Sveta Evrope. Upam, da bomo kmalo videli napredek. Naj zaključim. Rada bi dejala, da bo komisija uporabila pristojnosti na ravni Evropske unije, da bi popela države članice na tem področju. Ne gre za ideologijo, gre za pravice žensk da se jih zaščiti pred nasiljem. In to v dobro družbe kot celote. Hvala lepa. Najlepša hvala, komisarka. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri o povdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo kolegice Hannibal o spolnem izkoriščenju in prostituciji ter njenem vplivu na enakost spolov. Poročevalka dobi besedo za 4 minute. Najlepša hvala predsedojoči, hvala kolegom in kolegicam ter vsem poročevalcem v senci in